Ti dokumenti so vam na voljo. Dobili smo dve stališči sveta, sveta v, prvem, v prvi obravnavi. Gre za uredbo o diagnostiki in vitro in pa o dajanju na trg zdravil. To bo objavljeno tudi v zapisu.